od eh, vseh prejšnjih eh, sej, torej eh, sprejeti. Če tu tudi ni nobenih ogovorov, potem lahko to sprejmemo. Mi nimamo tudi nobenih posebnih obvestil, tako da bomo kar začeli z prvim poročilom Gezine Meissner. Izvolite. Ja, vielen Dank und uh, Herr Vorsitzender und schönen guten Morgen allerseits. Ja, genau, es geht heute... Hvala lepa. Torej, uh, Sieht sehr technisch aus, das Dossier, aber ich denke, es ist sehr wichtig, denn wir wissen alle, dass wir versuchen eben. Uh, mislim, da je zelo pomembno, da si uh, torej, te uh, poklicne kvalifikacije na področju plovbe, po celinskih plovnih uh, poteh in tudi, da si pogledamo, kako lahko um, vzpostavimo te povezave med različnimi oblikami uh, Eh, prometa in zato moramo tudi eh, zagotoviti ustrezno priznavanje teh eh, kvalifikacij. Vemo tudi, da so ljudje, ki so zaposleni v tem sektorju, starejši in da ta poklic privlači malo mladih in pomembno je, da zagotovimo ustrezno usposabljanje v vseh državah članicah, zato da lahko vsi delajo povsod po Evropski uniji, torej na vseh plavnih eh, poteh v Evropski uniji in zato je treba zagotoviti, da bodo vse veščine primerljive eh, in eh, kvalifikacije primerljive. Vemo, da, je, da ima vsaka reka svojo osebnost, ampak vseeno pa potrebujemo osnovno usposabljanje, ki bo omogočilo vsem enako raven usposabljanja eh, in enaka znanja. Danes bomo imeli torej prvo izmenjavo mnen. Uh, eh, imeli smo tudi srečanja s poročevalci v Senci, ki so pomagali tudi pri pripravi tega poročila in uh, upam, da bomo lahko do konca leta pripravili oziroma zaključili uh, s tem poročilom in veselim se vseh vaših prispevkov. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Terezija Štajner. Uh, um, Hvala lepa, predsedojoči. Hvala, da ste nas povabili na to sejo. Zelo smo zadovoljni in z veseljem vam bomo tudi podali naša, naše prispevke. Kot je gospa Majstar povedala, je to zelo pomemben eh, predlog za industrijo. Eh, torej, mi eh, predstavljamo torej eh, lesnike in operaterje po Evropi. Ta predlog eh, je eh, bil pripravljen torej že kar nekaj let nazaj. Takrat smo mi že predlagali, da se pripravi tudi predlog v zvezi s priznavanjem kvalifikacij in eh, ugotovili že takrat, eh, da v sektorju primankuje ustrezno kvalificiranih eh, ljudi. Na ta način lahko zagotovimo zelo visoke varnostne standarde, ki jih potrebujemo. Torej, močno pozdravljamo ta predlog komisije, ki je na mizi in moramo tudi zagotoviti, da v kontekstu tega novega predloga lahko zagotovimo boljšo mobilnost eh, delavcev po Evropi in tudi, da vzposavi sistem, ki temelji na, deljenem, na deljenih pristojnosti in ne samo na usposabljanju. Na ta način bomo lahko pritegnili ne samo mlade, temveč tudi ljudi iz eh, drugih eh, sektorjev. In na ta način ta sistem lahko tudi ljudi pritegne v poklic. Kar pa se tiče samih standardov, lahko moramo podariti to, da za EBU in za sam sektor, ki je poznan kot najbolj varen eh, prevozni sektor, so tu eh, torej standardi zelo, zelo striktni. Naprimer za eh, prevoz nevarnih snovi po Evropi Eh, je najbolj varen način prevoza nevarnih eh, eh, snovi, torej plovna pot. In enako velja tudi za potniški promet. In zato še posebej poudarjamo, kako pomembno je, da imamo standarde, ki se oblikujejo v tesnem sodelovanju z ljudmi, ki imajo izkušnje v sektorju in eh, zlasti se tu eh, navezujem na eh, torej poseben odbor za evalvacijo, ki sta ga vzpostavila Evropska komisija tudi in v povezavi s partnerje. In to se tudi navezuje na pristop, ki sta ga sprejela parlament in svet že prej. Torej, tu gre za kvalifikacije, ki so jih eh, oblikovali strokovnjaki z eh, tega področja. Eh, to je za nas zelo pomembno, kajti ne smemo razvodeneti nobenih standardov. Na to, kar je še zelo pomembno za sektor, je, da se eh, izognemo nekemu eh, izbiranju različnih eh, kvalifikacij, kar bi lahko ogrozilo zelo visoke varnostne standarde, ki jih uživamo zdaj. Naprimer, če bi dovolili certifikacijo v državah članicah, ki ne pozna eh, usposabljanja na področju eh, plovnih poti in mm, navigacije, torej eh, naprimer države članice, ki nimajo plovnih poti, bi se morale povezati s tistimi, ki jih imajo in ki imajo izkušnje na tem področju, zato da bi lahko zagotovili ustrezne varnostne standarde. Na koncu, če želimo torej ustrezno odgovoriti na te dve eh, glavni skrbi. Eh, močno pozdravljamo, kot rečeno, ta predlog eh, in treba bo tudi vključiti vse deležnike za to, da bomo lahko zagotovili tako tesno sodelovanje med vsemi institucijami, ki so za to pristojne in pa tudi um, z um, vsemi drugimi deležniki za to, da se lahko zagotovijo. Um, standardi na dovolj visoki ravni, torej kar je cilj tega uh, Eh, tega predloga in na ta način se tudi izognemo temu eh, certifikacijskemu šopingu. Hvala lepa. Mirjam Šafer je naslednja eh, z Evropske zveze delavcev v prometu. Izvolite. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa. Torej, um, sama bi se tudi uh, zahvalila torej, um, vsem, ki uh, ste prisluhnili našim uh, Eh, našim prispevkom. Torej, mi eh, prav tako močno pozdravljamo to direktivo, eh, ki je rezultat mnogoletnih pogajanj z vsemi deležniki, z vladami, z odborom za plovne poti in tako dalje. Kot vsi veste, je sektor notranjih plovnih eh, poti um, soočen z mnogimi izzivi, zlasti demografskimi uh, izzivi, torej uh, eh, poprečna starost zaposlenih v teh, tem sektorju je nad 50 let, celo nad 55 let. Prav tako veste tudi, da imamo vedno več tovora, ki se prevaža po plovnih poteh v Evropi in potrebujemo več kot 4 tisoč um, mornarjev, zato da lahko uh, ustrezno uh, upravljamo s, z več kot 300 ladjami. In uh, vse to mora biti tudi ustrezno vključeno v globalno dobavno verigo, zato da se lahko zagotovi uh, ustrezen prevoz tovora in potnikov. V zadnjih eh, desetletjih smo bili priča mnogim spremembam v industriji, eh, modernizacija eh, je prav tako našla pot v ta sektor in ti novi elementi tudi zahtevajo nove veščine in nove kompetence. Če želimo, da se bo sektor lahko soočil vsemi temi izzivi, moramo zagotoviti, da bo sektor tako privlačen kot vzdržen eh, in spoštovanje do vsega osebja je tu ključnega pomena. Zato je ta direktiva eh, ključnega eh, pomena za to, da se lahko eh, zagotovi harmonizirane, ustrezne kvalifikacije ki bodo usklajene na evropski ravni. Na ta način bomo tudi omogočili um, mobilnost delavcev in s tem tudi naredili sektor bolj privlačen. S tem se bomo izognili tudi nezakonitim praksam, ki trenutno ogrožajo enake možnosti. Uh, In na ta način bomo naredili tudi korak v smeri eh, modernega, standardiziranega sektorja, ki omogoča ustrezno izobraževanje in usposabljanje. Za ETF je glavni cilj te direktive enoten sistem, ki bo eh, izvajan na vseh evropskih plovnih poteh, torej brez kakršnekoli izjeme ne smemo dovoliti, da bi prišlo do kakršnega koli dvojnega sistema ali usporednega sistema, vse mora biti povezano in vse mora pokrivati ena sama direktiva. In ta mora biti transparentna, usklajena eh, in eh, nadzor mora biti dovolj enostaven, da se ga lahko izvaja. Morda lahko predvidimo malce daljše eh, obdobje za implementacijo to, te direktive zato, da bomo to lahko naredili na ustrezen način. Torej, po prvem branju ugotavljamo, da eh, besedilo ima še nekaj nepopolnosti. Naprimer, če si preberemo eh, člen 2 eh, in preambolo, vidimo celo vrsto izjem. Kar se nas tiče, bo takšno, bodo takšne izjeme vodile samo v pravno negotovost eh, v prihodnosti. Eh, vemo, da potrebujemo na tem eh, področju koherentno in pa vse evropsko zakonodajo, kajti to je edina rešitev, to je edini način, kako se izognemo težavam v prihodnosti. In zato se nam zdijo izjeme iz člena 35 nesprejemljive. Vsaka izjema nasprotuje glavnemu cilju te direktive, ki je mobilnost delavcev po Evropi. Prav tako imamo tudi nekaj um, manj pomembnih elementov, ampak bi jih vseeno izpostavili pri tretjem členu, ko je govora o drugih osebah, torej osebah, ki niso del kabinskega osebja in ki lahko uh, sprejmejo odločitve v nujnih uh, primerih. Torej, za nas mora biti ta oseba opredeljena kot eh, tretja oseba, ki eh, je vseeno del osebja, ki eh, deluje na ladji. Prav tako bi morali tudi podaljšati maksimalno veljavnost certifikatov z 10 na 15 let ampak mi bi želeli, da se ti certifikati uh, omejijo oziroma njihova veljavnost omeji na deset let, kajti tako bomo ostali najbliže realnosti. Hvala lepa. Naslednji je gospod Rob Van Rim, Zveza Edina, izobraževalna mreža šol za plovbo po celinskih plovnih poteh. Izvolite. Ehm, ja, Edina, eh, vertegenwoordigende eh, de binnenvaartschool. Hvala lepa. Torej, eh, mi eh, predstavljamo eh, šole pomorščakov v Evropi in smo zelo zadovoljni s tem um, predlogom. Torej, um, Edina je to že od samega začetka podpirala in veseli nas, da bo ta predlog eh, uvedel sistem, s katerim bomo lahko ocenili izkušnje eh, in pa kvalifikacije oseb. Tako bomo preverili eh, znanje, učinkovitost, vedenja in na ta način bomo v tem sektorju lahko imeli osebe, ki bodo ustrezno usposobljene za opravljanje dela na odgovoren način. To je pomembno za usposabljanje, za izobraževanje in za organizacijo obeh. Ko bomo imeli na voljo to direktivo, ki bo jasna in eh, natančna, bo potrebno, da te določbe lahko prenesemo tudi v sisteme izobraževanja in usposabljanja in sicer na tak način, da bomo v Evropi lahko zagotovili, da bodo mladi ustrezno usposobljeni in izobraženi. Težko razumemo, da o, v tej eh, direktivi govorimo o nekem eventualnem pisnem izpitu do tega lahko pride samo v povezavi z drugimi oblikami eh, izpitov, kajti pisni izpit eh, ne omogoča ocene izkušnje in pa kompetence eh, in zato mi to predlagamo za izboljšanje besedila direktive. Direktiva prav tako govori o tem, da je omejena torej eh, na eh, osebe, ki delajo na krovu eh, in kabinsko osebje in ne na ljudi, ki delajo z mm, stroji samimi samimi. Medtem, ko v Evropi imamo uh, Eh, imamo ekipe, ki so na drug način integrirane, imamo ljudi, ki lahko delajo povsod po ladji, eh, se pravi, tu gre za integrirane naloge in zato menimo, da bi bilo treba zagotoviti, da se vse pomoščake usposobi in izobrazi na ustrezen način, ne pa da se uh, osredotočamo samo na določene naloge. In zato bi tu veljalo eh, morda spremeniti nekatere določbe. Moramo se tudi izogniti temu, da bi v vsaki državi članici te določbe direktive na različne načine interpretirali, in zato bi tudi mi želeli, da se vzpostavi evropski sistem, ki lahko jamči kakovost. Za šole in za vse te izobraževalne ustanove je nujno, da so vsi pogoji in kriteriji povsem jasni. Direktiva predvideva torej oceno, pri, oceno kompetenc, oceno znanj. To pomeni, da moramo dokazati, da lahko ustrezno opravljamo naloge, ki se od uh, teh ljudi pričakuje. Direktiva eh, ne vključuje ljudi, ki prihajajo iz drugih disciplin, uh, in ki bi eh, želeli delati v tem sektorju. Te osebe bi morale imeti vsa pet let izkušen, preden se lahko upišajo v eh, to vrsto usposabljanja, zlasti usposabljanja za odrasle kajti to so pogoste izobraževanja, ki so krajša, torej to so osebe, ki so stare 21 ali več let, ki so že usposobljene, ampak ki nimajo nujno veliko izkušenj. Naprimer, nekdo, ki ima maturo oziroma univerzitetno izobrazbo in ki ga zanima ta sektor, bi na ta način uh, moral imeti vsaj pet let izkušen v sektorju, uh, preden bi se lahko vključil v to usposabljanje. In zato se nam to ne zdi uh, sprejemljivo. Hvala. Hvala lepa še gospod Jor Kruše z CCNR, uh, Osrednje komisije za plavbo po Renu. German, uh, Hvala, gospod predsednik. Hvala za priložnost, da lahko kot osrednja komisija za plovbo po Renu podamo naše mnenje in poglede na osnutek direktive o priznavanju poklicnih kvalifikacij pri plovbi po celinskih plovnih poteh. Pri celinskih plovnih poteh imamo vzajemno priznavanje kvalifikacij, ki sega že daleč v preteklost. Že leta 1900. 2022 smo imeli priznavanje kvalifikacij oziroma certifikate za upravitelje čovnov, ki smo jih vzajemno priznavali. In v tem duhu je tudi Evropska unija prevzela takšno priznavanje certifikatov. Priznava se tudi certifikat za plovbo po Renu v okviru direktive 96 skozi 50. Ta sistem se bo pa zdaj nadomestil na podlagi pristopa, eh, s pristopom na podlagi kvalifikacij. Recimo, ko gre za utekočinjeni zemljski plin, torej goriva, pa tudi varnost potnikov, kamor bo vključen tudi strokovnjak za prevoz potnikov na evropski ravni. Tako da smo zelo ponosni, ko smo izvedeli, da se v pogovorih med parlamentom, svetom in komisijo zdaj vključuje več kompetenc, kot smo jih imeli na Renu. Vključilo se je torej na seznam kompetenc eh, še nekaj dodatnih in to je zapisano v prilogi direktive. Z veseljem bomo nadaljevali sodelovanjem z Evropsko komisijo pri pripravi standardov za podroben opis kompetenc, torej kvalifikacij, ki so predvidene v direktivi. Imamo pa tu še nekaj vprašanj, posebej, ko gre za prvo predstavitev evropskih kompetenc za čovnarje. To bo seveda dodana vrednost za mobilnost delavcev po Evropi in z veseljem bomo sodelovali s socialnimi partnerji in izobraževalnimi ustanovami na tem polju, tako da bomo skupaj lahko zagotovili standarde tudi na tem področju, na operativni ravni pa tudi na ravni upraviteljev čovno, torej na upravni ravni. S socialnimi partnerji bomo torej z veseljem skupaj pripravili standarde. Enako velja tudi za posebna dovoljenja, ki so predvidena v direktivi, kar je omenila že poročevalka. Obstajajo različna področja, ki jih je treba natančneje preučiti. To morata storiti so zakonodajalca. Z veseljem pa imamo tudi dialog z vsemi deležniki in smo v tesnih stikih tudi s komisijo, ki bo pozneje morala izvajati te standarde prek delegiranih aktov. Zelo eh, nas zanima ta prošnja, da se standardi ne omilijo, ampak seveda je to v interesu držav članic in tudi vseh v sektorju. Slišali smo tudi sporočilo ETF, ki pravijo, da bo ta direktiva temeljni kamen, kako, ki bo zagotavljal kakovost povsod po Evropi. Zato smo seveda zelo zadovoljni, da tako delodajalci kot tudi delojemalci prispevajo k izvajanju in zagotavljanju standardov, ki jih zdaj pripravljamo. To bo sicer ambiciozen delovni načrt, ki ga imamo zdaj pred seboj. Tudi časovnica je dokaj ambiciozna po našem mnenju. Zato menimo, da se bomo morali potruditi vsi skupaj, da to izpolnimo. Računamo še posebej na podporo strokovnjakov iz izobraževalnih ustanov povsod po Evropi, da bodo tudi oni prispevali svoja stališča in zagotavljali, da bodo izobraževalni sistemi tudi vključevali vse dobre in najboljše prakse iz skupnega evropskega pristopa, ki temelji na kvalifikacijah. Veseli smo, da pri tem lahko sodelujemo, seveda pa bomo parlamentu tudi pomagali, kakor se bo le dalo, kolikor bo v naši moči. Če boste imeli kakšno vprašanje, če boste potrebovali podporo in z veseljem s tem procesom prišnemo že danes. Hvala. Najlepša hvala hvala tudi vsem štirim govorcem, da ste se držali predpisanega časovnega roka. Vin van de Kamp je zdaj na vrsti. Hvala lepa, gospod predsednik. Moj kolega Muselje danes žal ne more biti z nami. Je poročevalec v senci za ELS in prosil me je, da jaz danes predstavim vprašanja, ki si jih je pripravil za to razpravo. Najprej bi se tudi sam pridružil čestitkam in dobrim željam. Tudi mi smo dobili dober vtis glede predloga komisije, zelo smo zadovoljni eh, z mnenji in predstavitvami strokovnjakov, seveda. Že zelo dolgo časa sodelujemo pri pripravi tega zakonodajnega akta. Vsi si želimo dobro usposobljenega osebja, predvsem pa si želimo, da bo to osebje dobilo priložnost preproste je delati kjerkoli v Evropski uniji. Kar se tiče predloga, ki je pred nami, se mi pa zdi, da je še kar nekaj skrbi glede, predvsem glede osebja na celinskih plovnih poteh. Ja, modalni promet, to je za nas pomembna tematika, seveda si želimo dati več povdarka tudi na to vrsto prevoza in pomankanje osebja je že težava. Lahko bi morda pozitivno prispevali k temu predlogu, kar se, eh, lahko bo ta predlog pozitivno prispeval k privabljanju več osebja. Komisija se je osredotočila predvsem na kompetence eh, in ta sistem bi se moral izboljšati, to seveda podpiramo. Imamo pa kljub semu še nekaj vprašanj. Prvič, definicije, opredelitve pojmov. Celinske plovne poti v prilogi direktive, kjer so zapisani tehnični predpisi, so omenjene in definirane različne cone, različna območja teh plovnih poti. Zakaj pa teh con ni v samem normativnem delu direktive? To je prvo vprašanje. Drugič. Ali imamo zdaj za vse člane posadke, ne glede na njihovo stopnjo usposobljenosti, že tudi predpisane zahteve za kvalifikacije. To je naše vprašanje. Ali ni mogoče za nekatere izmed teh ljudi, za nekatere člane osebja zapisati v eh, ladijski, v mm, ladijski dnevnik za te in te osebe imamo oziroma imajo takšne in takšne kvalifikacije. In potem tretjič. Čas, ki se um, izvede v simulatorju. To bi se moralo tudi šteti v čas usposabljanja. To je pač del usposabljanja. Eh, no, sicer obstajajo tudi pisna preverjanja, kolikor sem slišal, ampak zanima me, ali ne bi mogli tudi upoštevati časa preživetega v simulatorju. Potem še vzajemno priznavanje certifikatov. Odličen instrument. Vendar pa me zanima, ali ima to pomen tudi za socialne pravice članov posadke. In še za konec, kako je sezonsko zaposlitvijo? Torej, delavci, ki delajo sezonsko na takšnih ladjah in čovnih, so ti izključeni iz omenjene direktive, iz tega področja uporabe direktive. Hvala lepa. Hvala. Ana Klaudija Taprdel je naslednja. Domnul președinte, mulțumim uh, atât raportorului pentru prezentarea făcută. Hvala lepa, hvala poročevalki za predstavitev, hvala Gezine, hvala strokovnjakom za vse informacije, ki ste jih danes predstavili. Te bodo gotovo zelo koristne pri pripravi našega poročila. Celinske plovne poti imajo zares edinstven značaj. Hrati so lahko tudi zelo pomembne za okolje, kaj ti predstavljajo trajnostni promet oziroma prevoz. Treba pa je seveda zastaviti jasna pravila za promet po celinskih plovnih poteh in na to bi se navezala. Ta pravila bi morala vsebovati enotne kvalifikacije za delavce na tem področju. Pozdravljam prizadevanja komisije, da se vzpostavi usklajen okvir za certifikacijo za izdajanje certifikatov za izboljšanje priznavanja vzaj, vzajemnega priznavanja takšnih certifikatov. Mislim, da to že tako ali tako sodi evropsko filozofijo notranjega trga in res upam, da bomo s takšnim zakonodajnim aktom izboljšali privlačnost ovrstnih poklicov. Na tem področju sicer že imamo nekaj zakonodaje, zato se mi zdi, da pri harmonizaciji ne bi smelo prihajati do večjih težav. To je seveda dobro vedeti, ker to pomeni tudi, da čas za harmonizacijo ne bi smel biti predolg. Bi pa izpostavila dvoje in upam, da se bomo na to lahko tudi osredotočili. Prvič, celinske plovne poti, ki predstavljajo visoko tveganje. Imamo študijo, ki kaže, da mobilnost delavcev trpi zaradi tega, ker nimamo jasne definicije območji in regije, ki predstavljajo tveganje. Zato potrebujemo zelo stroge pogoje pri takšnih definicijah. Hkrati pa imamo tudi jasna navodila za države članice prekrečnih informacijskih storitev o tem, kako bi morale celinske plovne poti izgledati. In tega se moramo tesno držati, da bodo države članice te pogoje in predpise tudi izpolnjevale in da se jih bo lahko kategoriziralo glede na člen 8b in c. E, Certifikat bi moral upoštevati tudi tvegana območja v tistih državah, kjer to obstaja. To pa pomeni dodatne stroške za delavce e, oziroma za prevoznike iz drugih držav in to moramo upoštevati. In potem še zadnja pripomba, vzajemno priznavanje posadk prek osrednje komisije za plovbo po Renu. Seveda ni sporno, da poskušamo zagotoviti čim više standarde. Standarde je postavila že osrednja komisija za plovbo po Renu prek certifikacija, certifikacije prek sestave posadk na plovilih. Se mi pa zdi, da bi morali imeti skupno metodo za vzajemno priznavanje teh dokumentov. Zauzemam se za boljše vzajemno priznavanje dokumentov z manj birokracije, saj bomo s tem lahko zmanjšali čakalno dobo, eh, ki jo imamo zdaj za pridobivanje teh certifikatov in to bo tudi izboljšalo mobilnost delavcev. Hvala še enkrat vsem. Upam, da bomo tudi v prihodnje lahko tako dobro sodelovali, ker do sedaj je bilo sodelovanje zares odlično. Hvala lepa. Peter Vandalan je naslednji. Voorzitter, goedemorgen. Um, <clears throat> er ligt een heel interessant voorstel op tafel. Lepo zdrav. Pred nami imamo zelo zanimiv predlog. Najpomembnejši prehod je ta, da gremo zdaj iz izkušenj na kompetence. Glavno vprašanje pa je, ali se bodo te kompetence, te kvalifikacije tudi dobro izvali in se le bodo ustrezno pridobile med usposabljanjem. To so izpostavili že tudi drugi. Bi pa omenil še nekaj drugega. Predvsem eh, na REN bi se navezal in tu imam tudi nekaj vprašanj za predstavnike komisije. Člen šest. V šestem členu predloga je govora o posebnih zahtevah zahtevah za voditelje čovnov. Na posebnih celinskih plovnih poteh s posebnim značajem. In tu se postavlja vprašanje, gospod predsednik, kako pa je z Renom? Kako je s poznavanjem poti na Renu? Tam obstaja nekaj con, recimo med gorami, kjer je težko pluti in za te dele poti je treba imeti posebna znanja. V šestem členu pa piše, da za ta območja, za te dele celinskih plovnih poti države članice izdajo posebna spričevala. Vse lepo in prav, ampak obstajajo druge države, recimo Švica, ki pa ni država članica. Zato sprašujem eh, recimo komisijo, kako je spričevali oziroma dovoljeni za te dele poti in za te države. Kaj o tem meni komisija za REN? v šestem členu ni govora o posebni coni za REN. In potem imam še eno vprašanje v zvezi z REN-om in sicer simulatori. Podobna težava je tu, gospod predsednik. In o tem je govora tudi v predlogu. Treba je priznavati tudi simulatorje, 19. člen, drugi odstavek in v 19. členu piše tudi, da ima komisija možnost eh, dodeliti spričevala oziroma dovoljenja za uporabo simulatorja. Če pogosto delate v simulatorjih, je to lepo, ampak simulatorji so pomembni tudi za REN. In kako se potem tudi tu posebej upošteva, upošteva specifičen položaj REN-a? Še nekaj sem slišal od komisije. No, morda bi uh, Na to lahko odgovori tudi odbor cesni. Toliko o mojih vprašanjih v zvezi z redom, potem pa še eno vprašanje za konec. Dobro je, da se je izrazil tudi predstavnik ETF, kajti tu imamo še deseti člen peti odstavek, časovno obdobje desetih let komisija, kako ste prišli do te številke? Deset let se že sliši lepo, ampak ali za to obstaja kakšen utemeljen razlog? Morda nam to lahko pojasni komisija. Zakaj prav deset let? Drugače pa, gospod predsednik, najlepša hvala. In se že tudi sam veselim nadaljnega sodelovanja s poročevalci v Senci ter sporočevalko, ki ima pri tem zares obsežne izkušnje. Hvala. Hvala lepa, Keith Taylor je naslednji. Hvala, gospod predsednik. Predlagano direktivo pozdravljamo, ker bo nadomestila kompleksen sklop regionalnih zahtev prek eh, večstranskih in dvostranskih sporazumov. To bo zdaj bistveno bolj preprost evropski okvir, vsaj upamo, za certifikacijo in zajemno priznavanje. Zelo vesel sem, da so danes z nami tudi strokovnjaki in da jim lahko prisluhnemo. Morda pa niso prisotni tudi drugi izjemno pomembni predstavniki sektorja, morda z nami niso res najpomembnejši. Vesel bi bil, če bi lahko prisluhnili še Inland Navigation Europe. Bi pa strokovnjake, ki so z nami, povprašal, kaj menite o minimalnih zahtevah za usposabljanje in potrebno znanje, ki je trenutno omenjeno v predlogu na področju prevoza potnikov in varnosti. Sam sem pripravil poročilo na lastno pobudo o prevozu potnikov po plovnih poteh, o katerem bomo danes popovdne razpravljali tudi na seji odbora. Strokovnjak je bil vprašal, kaj menite, da bi bilo treba omeniti pri standardih za ravnanje v izrednih razmerah za oskrbo invalidov oziroma za skrb za ljudi z zmanjšano mobilnostjo. Se vam zdi, da ocena učinka komisije že zadostuje in da se da potegniti iz nje vse osrednje sklepe? Morda kaj manjka v njej? Imate še kakšno drugo pripombo, kar se tiče tega? Zdaj se obračam na komisijo. Kako se bomo izognili dvojnim predpisom v prihodnje? pri čemer bomo seveda upoštevali našo splošno nalogo, da se izogibamo podvajanju dela in povečevanju birokracije za države članice. Komisija, kaj mislite o možnosti, da se vzpostavi Evropska agencija za plovbo po celinskih plovnih poteh, ki bi morda prinesla več jasnosti in gotovosti za vse, ki plujejo po celinskih plovnih poteh v Evropi in ki bi tudi tesno sodelovala z drugimi pomembnimi akterji v tem sektorju, kot je recimo Srednja komisija za plovbo po Renu. In še za konec. Kaj mislite o sektorskih odborih za socialni dialog, ki podarjajo potrebno? potrebo po elektronskih eh, pomorskih knjižicah. Tako da se zagotovijo enake konkurenčne razmere za vse in da se zagotovi učinkovito izvajanje storitev. Veselim se že nadaljnjega sodelovanja s poročevalko in res upam, da, nam, da bo naš rezultat pozitiven, da bo direktiva prinesla pozitivne učinke. Hvala. Hvala lepa, Izabela Demonte, naslednja. Si, grazie, presidente, grazie. Hvala lepa, predsednik. Hvala tudi poročevalki in strokovnjakom, ki so podali svoja stališča glede tega <clears throat> osnutka direktive. Vsekakor mislim, da je za mobilnost delavcev zelo pomembno, da gremo v to smer, ki smo si jo zastavili že v uredbi o pristaniščih, torej večja stabilnost in tudi večja zaščita za delovna mesta ter možnosti za razvoj notranjega trga. Kar pa zadeva samo vsebino, bi Eh, podala nekaj pripomp. Namreč, če govorimo o, glede na to, da govorimo o direktivi, pomeni, da imajo države članice možnost, da eh, njeno vsebino prenesejo glede na lastne specifike. Moramo pa pri tem preprečiti pretirano prožnost v določenih točkah eh, kjer piše, bi bilo treba, mislim, da bi bilo treba zapisati, da je treba uh, No, eh, in pri tem bi želela povdariti tudi pomanjkljiv prenos direktive, še zlasti eh, pri eh, dovoljenih in kvalifikacijah moramo zagotoviti pravno varnost, tako da mislim, da bi to morali pojasniti. Potem pa še kar zadeva vprašanja. Eno vprašanje je zadeva uh, ocenjevanje in zanima me, ali ne bi eh, kazalo tukaj zapisati izkušen s plovbo in ne samo nekih splošnih izkušen na tem področju. Kar pa zadeva eh, samo usposabljanje, navezujem se na 17. člen, morajo države članice sporočiti, katere programe imajo na voljo in kako lahko pri tem zagotovimo, da bomo imeli tudi kakovosten rezultat eh, tega šolanja in da bo usposabljanje na evropski ravni dovolj usklejeno. Hvala. Hvala lepa. Eh, nekaj vprašanj v zvezi s tem, kar ste povedali, smo slišali. Če želite, jih lahko pokomentirate. Ena nach der anderen, Frau Theresia Hacksteiner. Eden za drugim. Najprej gospa Theresia Hacksteiner. Najlepša hvala. Hvala vsem za izraženo podporo in hvala tudi za vprašanja. Bom odgovorila na nekatera. Močno podpirate pristop na eni strani, po drugi strani pa ste izrazili tudi določene pomisleke. Zdi pa se mi, da se večino vprašanj naslovili na komisijo. A kakorkoli že, kar se tiče recimo, da začnemo pri koncu, to bo najlažje. Gospod Taylor je spraševal, kako je s prevozom potnikov in standardi za izredne okoliščine ter za invalidne osebe in ljudi z manjšano mobilnostjo v sektorju že zagotavljamo zelo visoke varnostne standarde, že tudi danes. Tako da sektor pazi na visoko kakovost. Mislimo, da je na te pomisleke že odgovorjeno, torej, kar se pa tiče upravnega bremena, je to gotovo tudi pomembno vprašanje. Želimo se izogniti prevelikemu upravnemu bremenu, gotovo, zato bomo to ustrezno preučili. Še nekaj vas je izpostavilo naslednje. Kako opredeliti dejavnik tveganja? kako to upoštevati pri izjemah in res je. Naš sektor mora imeti posebna pravila za določene situacije. Zelo pomembno je, da zagotovimo še višje standarde za določena območja posebej, ko gre za poklicne kvalifikacije in recimo, ko gre za nesreče, ki se včasih tudi pripetijo. Zajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij in standardi v zvezi s tem se morajo ohraniti in še nadgraditi. To bo tudi prispevalo k zmanjšanju birokracije kako je s simulatorji. Mislim, da je to zelo jasno. Po eni strani moramo vključiti izkušnje in uporabo simulatorjev, torej moderne tehnologije, mora pa to iti z roko v roki s praktičnim usposabljanjem na krovu plovil in mislim, da imamo pred seboj dobro rešitev, da se bodo ti standardi upoštevali. Gledam svoje zapiske, če sem že odgovorila na vsa zastavljena vprašanja, mislim, da sem. Hvala. Najlepša hvala. Mirjam Šafar je naslednja. Well, thank you very much. Uh, Najlepša hvala. Zelo sem zadovoljna z vašimi pripombami, poradnimi informacijami in tudi vprašanji, ki ste jih zastavili. Naše stališče v zvezi s predlogom direktive je seveda obsežnejše kot eh, le teh nekaj točk, ki sem jih danes uspela predstaviti. Vsekakor pa pozdravljamo tudi omembo digitalnih tahografov, kar mi kot predstavniki zares toplo pozdravljamo. To bi upeljali simultano z drugimi pobudami, če želimo zagotoviti, da bo naš sektor bolj trajnosten in bolj privlačen. Če to želimo, moramo zagotoviti to orodje osebjem, osebju, da bodo lahko nadzorovali svoj čas, ki ga prebijo na plovilu. To se ne tiče. Eh, ne, ladja oziroma barka ni le njihovo delovno mesto, temveč tudi dom za daljša časovna obdobja. Zato je že smiselno, da pomislimo tudi na takšna vprašanja. Zastavili ste tudi vprašanje. koga ta direktiva vključuje. Za nas bi bilo idealno, če bi se vključile vse funkcije na krovu plovil. To pomeni tudi os, osebje, ki ni pomorsko, torej tisti, ki niso pomorščaki oziroma čovnari, eh, kaj ti nekateri delajo v tem trenutku v zelo slabih delovnih pogojih. Pogosto gre tu za sezonsko delo in takšne osebe dobijo pogodbe le za devet mesecev, do devet mesecev delajo pa bistveno dlje. včasih tudi 12 mesecev. Po našem mnenju to ni sezonsko delo, to je zaposlitev za polni delovni čas, zato je treba upoštevati in zagotoviti tudi pogoje v tem okviru. Sezonski delavci so še vedno zelo renljivi, prejemajo tudi nižjo plačo, delajo v slabših delovnih pogojih, zato je treba to vprašanje gotovo upoštevati. Kar se tiče simulatorjev, to ste tudi nekajkrat omenili, Mislim, da moramo biti glede tega odprti. Čas je, da se tudi ta sektor modernizira in da postane sodoben prevozni sektor. Simulatori so zelo dober način, kako uh, ljudi učiti in zagotoviti več kompetenc. Seveda mora biti potem tudi čas usposabljanja prilagojen. Ampak to ne pomeni, da eh, ne bodo tisti, ki se to usposabljajo, pridobili praktičnih izkušenj. Prav gotovo ne. Simulatori so že nekaj, kar bi moral ta sektor uporabljati. Nekaj stvari je omenil tudi kolega z Zveze Edina. Ko gre za poklicne kvalifikacije, ki jih ta direktiva zajema, bi bili mi zelo veseli, če bi vseh sedem opredeljenih kompetenc oziroma poklicnih kvalifikacij vključili v direktivo, ne pa le te tri, ki so navedene v tretjem členu. Mislim, da se bom zaenkrat ustavila. Seveda so v na, je v našem pisnem stališču omenjenih še bistveno več pripomb, ampak zaenkrat bom končala. Hvala lepa in zdaj Rupa Nerem. Eh, ja, voorzitter, dank u. Ik zal uh, ingaan op een aantal uh, vragen. Hvala, gospod predsednik. Poskušal bom odgovoriti na nekaj vprašanj. In sicer, ali je treba usposabljati vse člane posadke ali ne. Do sedaj se je ta direktiva nanašala na operativno osebje in torej tudi na voditelje čovnov in tudi na kapitana oziroma eh, komandanta na ladji. Ta direktiva se sicer nanaša tudi na varnost osebja v tem sektorju. To je treba povečati. Povečati je treba varnost notranje plovbe. In zato ne razumemo, kako bi lahko nekdo, ki tega sektorja in varnosti v tem sektorju sploh ne pozna, um, lahko prišel na krov neke ladje. Um, No, kar se tiče kapitana, vidim, da tukaj ni nekih posebnih zahtev. In če si pogledamo prakso na drugih plovbnih področjih, eh, vidimo, da mora to osebje imeti izkušnje, poznati tveganje in varnost na plovbi in tudi na celinskih plovbnih poteh, kar pomeni, da bi bilo treba. Eh, vzpostaviti neko usposabljanje na tem področju. Kar pa zadeva uporabo simulatorjev za plovbo, eh, sam sem povedal, da imamo model za usposabljanje eh, in eh, vaše opaske sicer razumem, ampak torej to načelo lahko uporabljamo pri vsega, nudenju izobraževanja za plovbo na eh, ladjah, pa tudi ob uporabi vseh vrst simulatorjev. To tudi pritegne mlade, ki se želijo vključiti v takšno usposabljanje, saj na takšen način dejansko <clears throat> lahko ciljno zasledujemo določene kvalifikacije. V zadnjih letih smo sodelovali s CCNR in uh, vzpostavili smo tudi dokument uh, za uporabo simulatorja. In tudi na drugih področjih imamo predpise za simulatorje simulatorji morajo dejansko biti takšni, da čim bolj približajo eh, realno stanje tistemu, ki jih uporablja in to tukaj gre predvsem za pridobivanje potrebnih kompetenc. Kaj pa zadeva sezonsko osebje na eh, potniških ladjah? To osebje mora biti tehnično usposobljeno, glede na to, da je del tehnične posadke. Če pa gre za v navednicah hotelsko osebje, bo vendarle moralo biti usposobljeno za nudenje pomoči potnikom v nujnih primerjih. E, eh, ravno tako e, morajo poznati osnove nudenja pomoči invalidnim osebah v nujnih primerjih. direktiva predvideva tudi ločen del, v katerem bodo posebni predpisi za to področje. Vsaj tako je zastavljen predlog. Na to pa glede medsebojnega um, priznavanja kvalifikacij med državami članicami in državami ob Renu in sicer za nekoliko bolj uh, Eh, visoke kvalifikacije, je treba povedati, da je za plovbo po Renu in za plovbo po nekaterih drugih rekah imeti določene posebne kvalifikacije. Ampak um, glede vsebine direktive, predpisane kompetence in znanje zadoščajo za spoštovanje eh, zakonodaje, ki ureja tudi plovbo po Renu. Zdaj pa te plovbne knjižice. V okviru evropskega projekta je bila upravljena mm, cela raziskava za možnost digitalizacije teh knjižic, kar je tudi treba uskladiti. Zato, da bomo imeli primerno knjižico za zbiranje podatkov. to potrebujemo na evropski ravni. In še zadnja pripomba glede splošnih izkušenj oziroma izkušenj s plovbo. Ta direktiva ureja vprašanje kvalifikacij, kompetenc. Torej, ocenjuje se, ali imate določene kompetence, bodi si z nekimi drugačnimi izkušnjami, ali z izkušnjami znotraj pomorskega sektorja. Te izkušnje je treba preveriti, ko se zaprosi za dovoljenje za plovbo. Ampak predvsem je pomembno, da se eh, ugotovi, ali je določena oseba za plovbo kompetentna ali ne. Hvala lepa, zdaj pa gospod Jork Ruše. Hvala lepa. Predvsem vas skrbi podvanje dela, če sem prav razumel cesni odbor za pripravo standardov za plovbo po celinskih plovnih poteh, torej skratico cesni, ima za cilj prav to, da se izognemo podvajanju dela. Zagotovljeni bodo standardi, skupni standardi, ki jih bodo upoštevali Evropska komisija, CCNR in tudi tretje države. In dokler bomo vsi spoštovali enake kakovostne standarde in standarde za poklicne kvalifikacije, mislim, da težav ne bo, niti ne bo dodatne birokracije, podvajanja upravnega bremena in tako naprej. Zagotovili bomo le dobre rezultate in izognili se bomo podvajanju dela, tako da bomo delo opravili na enem področju, na enem kraju. Eh, in Zato se torej lahko odločite. Tu imamo torej skupne standarde, ki zadevajo seveda tudi simulatorje. Torej, tehnične zahteve. Tudi zato bomo imeli pri simulatorjih standard in tudi za odobritev simulatorja, kajti to je novost v našem poklicu. Zato tudi moramo imeti poseben standard in čas, ki bo preživet v simulatorju za pridobivanje izkušenj, se bo tudi štev k pridobljenim izkušnjam in pridobivanju poklicnih kvalifikacij. To je pa že vse. Upam, da se lahko pogovorimo tudi dvosansko o vprašanjih, ki jih morda še niste zastavili. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo še poročevalcu ekonomsko-socialnega odbora, gospodu Janu Simonsu. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, ik mag uh, wederom... Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, ponovno sem poročevalec za plovbo po celinskih plovbnih poteh. Pred nekaj leti smo v zvezi s tem že pripravili mnenje, v katerem smo poudarili potrebo po tesnem sodelovanju med Evropsko unijo in CCNR. In zadovoljen sem, da se je to uresničilo. Upam tudi, da bo tako tudi v prihodnje. Komisija mora torej sodelovati z udeleženimi stranmi in to je pri pripravi svojega predloga tudi počela. Ne bom sedaj ponavljal tega, kar so povabljeni strokovnjaki in evropski poslanci že povedali glede varnostnih eh, predpisov in eh, glede tega prehoda iz, eh, od izkušenj h kompetencam ampak mislim, da vam moram vendarle predstaviti nekaj uh, idej, ki jih imamo mi v socialnem in ekonomskem odboru. In sicer, pacta sunt servanda, pravimo. In kaj me tukaj najbolj skrbi? Skrbi me to, da se nikjer ne govori o odnosih med Evropsko unijo in CCNR. CCNR ima namreč izključne pristojnosti za porenje in tudi za to področje, s katerim se danes ukvarjamo. Gospod Vandal je porenje že omenil in e, sam bi se želel temu izogniti saj je izhodiščna točka tukaj priznavanje po celotni Evropski uniji in včasih tudi izven Evropske unije. In mislim, da imamo tukaj morda predlog um, za vas. Torej, glede izključne pristojnosti pristojnosti. Če si pogledate 23. člen eh, prenovljenega dokumenta iz Mannheima in eh, protokol, so te razlage pri točki 1 in 2 tiste, ki opredeljujejo izključno pristojnost CNR-a za porenje. V Evropski uniji govorimo o pogodbah, ki izhajajo izpred mnogo let, ampak ki ved, še vedno veljajo. Ampak če se navežemo na člen 351, o katerem tukaj govorimo, boste videli, da je ta še vedno veljaven in tudi Švica je članica Mannheimskega sporazuma, ne glede na to, da ni članica uh, Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora. E, če se želimo izogniti težavam, in to govorim v pravem evropskem duhu, menim, da je treba najti rešitev, ki je sicer po mojem mnenju lahko zelo preprosta. Red Rečne komisije, ki so pristojne za plovbo po rekah, morajo biti vključene v direktivo in morajo imeti možnost, da opozorijo na specifična tveganja ter da jih upravljajo na neodvisen način. Ter, pri tem upoštevajo predpise, ki so uh, tako v povezavi tudi z besedilom direktive in seveda pri tem lahko tudi pomagamo, če želite. Hvala lepa predstavniku ekonomsko-socialnega odbora. Zdaj pa dam besedo predstavniku komisije. Much, Najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo zdrav vsem. Moram reči, da smo zelo veseli, mm, ker smo čutili vse splošno podporo za ta predlog z vseh strani. To odraža dvoje. Prvič, način, ki smo ga ubrali v sporočilu na Jades leta 2013 o kakovosti plovbe po celinskih plovnih poteh, zdaj, eh, je zdaj odraženo tudi v predlogu te direktive pri sestavi predloga gospod Van den Hagen in gospa Rousseau in sam smo tesno sodelovali s, cem, s, cel, z vsem sektorjem, z državami članicami, s komisijami, z izobraževalnimi ustanovami, s celotnim sektorjem in rezultat je zdaj pred nami. Lahko se ga vidi. Ni popoln, gotovo se ga da še izboljšati. In prav zaradi tega se o tem pogajamo z vami, z Evropskim svetom in vam zares natančno prisluhnemo, ko predlagate kakršne koli spremembe, ki bodo doprinesle k še izboljšanju kakovosti predloga. To je instrument, ki ga komisija ponuja sektorju, tako da se bomo odzvali na vprašanja, ki se pojavljajo. Eh, kar je povezano recimo z vršanjem posadke, s staranjem prebivalstva, z ravnovesjem med ponudbo in popraševanjem pri delovni sili, v težavah z mobilnostjo delavcev. Upoštevamo ta razkol, do katerega prihaja oziroma ki smo ga imeli prej pri renskih certifikatih in certifikatih Evropske unije. Vse to poskušamo premustiti naši pravniki in pravna služba sveta ugotavljajo, da Unija ima pristojnosti tudi za REN. Ampak to vprašanje je poslanskega pomena tisto, o čemer smo se dogovorili z osrednjo komisijo za plovbo po Renu, je to, da bomo pripravili skupne in enake standarde, ki se bodo lahko uporabljali povsod. In tako bomo tudi dosegli cilje te direktive, ki so, kot sem dejal, mobilnost delovne sile in izboljšanje privlačnosti tega sektorja za mlade in za zaposlitev mladih v tem sektorju. Vse drugo je postranskega pomena. naj se odzovem še na nekatera vprašanja, ki ste jih zastavili. Res je, več spretnosti, več poklicnih kvalifikacij se izvaja na plovilu. Recimo, ko gre za mehansko opremo plovila, obstajajo tu še drugi vidiki. Vendar pa moramo razlikovati med kvalifikacijami, ki so nujno potrebne, temi sedmi, ki smo jih omenili, in kategorijami osebja, ki mora te kvalifikacije Eh, kvalifikacije izvajati. Tako želimo nadaljevati. Želimo vzpostaviti preprost sistem, nekaj kategorij osebja, ki mora imeti določen nabor spretnosti, kvalifikacij. Vse te kvalifikacije so zapisane v prilogi direktive in tu sodelujemo tudi z rečnimi komisijami in z državami članicami v okviru odbora CESNI. CESNI je odbor za pripravo standardov za plovo po celinskih plovnih poteh. Ta odbor bo sodeloval, se vključil, ocenil ključne zahteve, ki nam jih boste sporočili kot so zakonodajalci, za katere menite, da jih mora ta instrument vsebovati. Kar se tiče varnostnih standardov, še vedno menimo, pravzaprav strok, so strokovnjaki, tisti, ki so z nami sodelovali, ko smo pripravljali ta predlog, zato še vedno ustrajamo pri tem, da sistem, ki bo temeljil na poklicnih kvalifikacijah, bo sistem, ki bo zagotovil še više varnostne standarde na vseh evropskih rečnih poteh, tudi na arenu. Namesto, da bi zdaj razpravljali o tem, kateri standard je boljši in katerega bi morali upoštevati, smo se vsi dogovorili, da bomo pripravili še boljše, še više standarde, kar bi moralo zadovoljiti ne le sektor, ne le lastnike plovil, temveč tudi eh, okoljevarstvenike in vse tiste, ki skrbijo druga pomembna vprašanja. Kar se tiče simulatorjev, eh, Omenili ste tudi to. No, zelo veseli smo, da ste opazili potrebo po modernizaciji. Simulatori so zelo pomembno orodje za usposabljanje in za ocenjevanje. Manj primerni se nam zdijo za nabiranje izkušenj. Izkušenj na krovu plovila ne morete nadomestiti z nekaj urami preživetimi v simulatorju. In prav zato bomo pripravili standarde za visoko kakovostne simulatorje. Morda veste, da danes že lahko imate simulacijo plove po reki na vašem pametnem telefonu, ampak to ne zadostuje. Potrebujemo standarde za simulatorje, ki se jih lahko uporablja v dejanskem usposabljanju za plovbo po celinskih plovnih poteh. In to nas bo pripeljalo korak bliže digitalni dobi, kar ste izpostavili številni izmed vas. Vsem bi zagotovil, da je to vključeno že tudi v uvodnih izjavah našega instrumenta da že izvajamo delo za pripravo elektronskega ladijskega dnevnika in elektronske pomorske knjižice. Ko pravim, da se je delo že pričelo, ne mislim eh, le na to, da o tem razmišljamo. Začeli smo s pripravo študije, ki je že skoraj da dokončana, torej eh, Evropska študija o prometu po celinskih plovnih poteh, ki se bo še natančneje razvila in na podlagi katere bomo lahko še izpilili naše predloge, ki jih pripravimo kot komisija. Tako da bomo zagotovili ustrezno raven varnosti in varovanja pri uporabi takšnih elektronskih knjižic. Odzval bi se še na vprašanje Evropske zveze eh, delavcev v prometu. Kot veste, zakonodajni predlog potrebuje veliko časa, Dolgo časa je v pripravni fazi, treba je vse oceniti, potrebujemo oceno učinka in zato tudi potrebujemo nekaj časa. Ste pa lahko prepričani, da delamo tako hitro, kot je le mogoče eh, pri vseh točkah. Specifična tveganja in cone. Seveda, pojavljajo se specifična tveganja, posebej na rekah. Reke so živi organizmi, gre za tekočo vodo, ehm, peščeni bregovi se dvigajo, nižajo, en dan lahko priteče bistveno več vode kot prejšnji dan. Vse to je reka. Treba pa je razlikovati med tem, kaj so ključne osnovne kompetence, ki jih morajo imeti vsi in kaj je um, povsem povezano z morfologijo reke. Prav zato smo v našem predlogu zapisali nekaj meril, ki jih je treba izpolniti, preden se lahko rečni odsek karakterizira kot rečni odsek, ki predstavlja določeno tveganje. Ne bi pa želeli, da se zdaj prenapihne število teh območij, e, ker bi to včasih lahko um, oviralo mobilnost oseb, ki delajo v tem sektorju. Kar se pa tiče vprašanj povezanih z osebami z manjšano mobilnostjo, to vsekakor upoštevamo. In ta tema bo vključena tudi v definicije standardov za poklicne kvalifikacije. Prepričan sem, da bodo naši kolegi to vključili tudi v delo, ki poteka v odboru CESNI in tako zagotovili, da bo to del osnovnih zahtev za vse zaposlene. In še nekaj končnih besed potreba po Evropski agenciji za plovbo po celinskih plovnih poteh. Kot predstavnik komisije na to žal ne moramo odgovoriti v tem trenutku, kajti kot veste, je treba o posebni agenciji zelo natančno razmisliti. V preteklosti je bilo že govora o tem, da bi ustanovili posebno agencijo za to. Parlament je bil včasih kritičen do tega, drugič ne. Bom vaš predlog prenesel naprej. Uh, Eh, prepričan sem, da boste tudi prejeli uradni odgovor na eh, vaše poročilo. Zaenkrat se bom tu ustavil in ne bom natančne odgovoril na to vprašanje. Upam, da sem se odzval na večino pripomb, ki ste jih podali in odgovoril na večino vprašanj. Za zaključek, hvala vsem za izjemno konstruktivne prispevke, ne le danes, temveč tudi v zadnjih letih, ko smo pripravljali ta predlog. Prepričani ste lahko, da vam vedno prisluhnemo. Morda se včasih določeni vidiki zdijo predvsem tehnični, pa so tudi politične narave. Zato smo vedno veseli prispevkov Evropskega parlamenta, ki nas lahko včasih usmeri pri določenih vprašanjih, recimo, ko gre za tretje države ali podobna vprašanja. Moji kolegi in jaz se še naprej. Veselimo sodelovanje z vami pri tem predlogu in pri vseh drugih. Vem, da želite delo opraviti čim hitreje in to je tudi v skladu z našimi željami in željami kolegov v svetu. Hvala še enkrat. Hvala lepa. Ne na zadnje, poročevalka Gezine Majstor. Hvala lepa, hvala vsem za prisotnost, hvala vsem, ki ste eh, prispevali kanček svojega strokovnega znanja. Hvala tudi za zelo dobro spravo, hvala poročevalcem v senci za vse predloge. Ne le danes, ko imamo tu tudi strokovnjake, temveč eh, vedno na naših sestankih. Vem, da je to tematika, zadeva, eh, s katero se zelo ukvarjamo vsi. In gre za predstavnike držav članic, ki se med seboj razlikujejo. Reke si med seboj niso vse podobne, to smo že slišali. Prepričana sem, da bo naše poročilo dobro. Seveda je treba razmisliti o številnih vidikih, kar so povedali že tudi strokovnjaki. Glavni izziv za nas oziroma kot zame, eh, za, zame kot poročevalko je to, da razmislimo, kaj je smiselno za sektor. Potrebujemo mobilnost, dobro usposobljene. Hm, delavce, ki, po, ki morajo poznati poti, odseke rek, te se, ti se lahko zelo razlikujejo. Nekatere države članice sploh niso povezane z drugimi državami članicami prek omrežja celinskih plovnih poti. O tem je treba razmisliti, potrebujemo pa vsod enake standarde tudi glede tega. ETF je dejala, da morajo biti vsi enako kvalificirani, ne glede na to, kje dela, ampak to je že izziv. Ne preveč birokracije, visoka fleksibilnost. Uh, različne potrebe osebja na krovu, na različnih prevoznih sredstvih, recimo, če gre za plovilo, ki uporablja utekočinje zemljski plin, ki je že nevaren ali kaj druge, vse to združiti, zagotoviti transparentnost in vse splošno evropsko uporabo, to je že dober cilj, ne vem pa kdaj nam ga bo uspelo doseči. Kot parlament se že moramo pogovoriti o tem, upoštevati različna stališča, sem pa prepričana, da nam bo na koncu uspelo. Ko sem prej dejala, da je moj cilj končati delo letos, je to res. Vsi pa veste, da je svet že pripravil svoje stališče, svoj pristop in to je že kar nenavadno. Ponavadi je parlament hitrejši, ampak Eh, tudi pri pristaniških storitvah je bil svet hitrejši, morda gre pač za pomorski promet. Sem pa slišala, da nizozemci zares trdo delajo v svetu, eh, da so zagotovili skupni pristop še v okviru svojega predsedovanja in potem si mislim, no, potem moram tudi sama delati enako hitro, da bo tudi parlament to uspel. Ampak žal, eh, že zaradi rokov za prevajanje to včasih ni mogoče, si pa zares želim, da delo pravimo hitro, posebej, ker gre za varnost za dobro usposobljena delovna mesta, za sektor, ki bo še rasel in ki mora rasti. Zato je zares smiselno, da se z vsemi podrobnostmi natančno ukvarjamo, ne da le poskušamo loviti časovne roke. Morda nam letos ne bo uspelo, ampak še vedno mislim, da nam bo. Zato se že veselim naslednjega sestanka s poročevalci v Senci. Sama sem opravila že kar nekaj pogovorov, verjetno tudi vsi drugi poročevalci v Senci. Eh, so tudi že prejeli številne prispevke in v prihodnjih dneh še tudi načrtujem kar nekaj pogovorov tako eh, s predstavniki izobraževalnih ustanov, obiskala bom šole, da bom videla, kako poteka delo na terenu. No, še nekaj ni vključeno, je pa to zame zelo pomembno. Mislim, da moramo zagotoviti tudi delovna mesta za ženske. Pri prometu po celinskih plovnih poteh pomislimo predvsem na moške, ne pa tudi recimo na ženske, ki so z njimi poročene. No, Pogosto gre tudi za majhna družinska podjetja in meni je pri vseh kvalifikacijah pomembno, da poskrbimo za oba spola, da zagotovimo možnosti za vse, da bomo imeli v prihodnosti dober, privlačen poklic eh, in poklic, ki se bo lahko opravljal povsod po Evropi. Mislim, da se s tem vsi strinjamo. In v tem smislu se veselim nadaljnega sodelovanja. Pri Organiziran imamo že naslednji sestanek poročevalcev v Senci in veselim se tudi pogovorov z vsemi strokovnjaki. Ne le z menoj, temveč tudi z mojimi kolegi. Še enkrat hvala vsem, hvala komisiji in bomo videli, kakšen čudovit zakonodajni akt nam bo uspelo pripraviti. Hvala Gezine Majsner, hvala za natančnost. Za točnost govori učiteljica, ki ne, more nihče, ne, ki ne sme nihče nasprotovati. Sam bom pa povedal le, da bomo 26. septembra nestrpno pričakovali poročilo, potem pa tako hitro, kot se bo le dalo naprej, ampak seveda čim bolj temeljito. To je najbolj pomembno. Dobro, naslednja točka, pregled pooblastil za izvanje podeljenih komisij, enotno evropsko nebo, Single European Sky. Predstavniki DigiMove nas bodo obvestili o predvidenih ukrepih v zvezi s funkcionalnimi bloki zračnega prostora. Kot veste, so ti bloki zračnega prostora že vrsto let bloki, ki jih države članice ne izvajo tako, kot zahteva pravo skupnosti. Vsakiš posebej v odboru TRAN že leta razpravljamo o tem in komisija to že vrsto let zahteva od držav članic. Še dobro se spomnim prejšnjih kolegov, ki so bili Eh, ki so se vzemali za to, ki so, vehement, ki so se vehementno borili za te funkcionalne bloke zračnega prostora, pa, prostora pa jim tudi ni uspelo. Nujno potrebujemo boljšo izkoriščenost in upravljanje našega zračnega prostora, kajti le dobro eh, upravljanje zračnega prostora lahko zmanjša emisije. Uh, in zagotovi vse druge pomembne vidike. To ne bo koristilo le letalskim prevoznikom in potnikom, ki se bodo soočali z manjšimi zamudami, to bo koristilo tudi našemu okolju. Veselim se že eh, predstavitve komisije, kako ne bi se ti blok zračnega prostora v praksi končno izvali. Mauricio Kasteleti ima besedo v imenu komisije. Thank you. Hvala lepa. Dobro jutro vsem. Radi bi vas nakratko obvestili o sedanjem stanju, torej na področju funkcionalnih blokov zračnega prometa in pa tudi v odnosu izvedbenih aktov komisije, ki jih ta mora še sprejeti. Torej, tu gre za zakonski predlog v kontekstu enotnega uh, zračnega prostora in pa tudi um, torej tega osrednjega orodja, ki mu rečemo performance kit. Torej, to je bilo sprejeto leta 2009, istočasno z drugim zakonodajnim svežnjem Evropskega enotnega neba. In to je uh, orodje, ki ga uporabljajo uh, torej, um, pristojni organi za nadzor zračnega prostora, ki trenutno delujejo v monopolni situaciji in zato potrebujemo to schemo rezultatov kot neke vrste um, nadomestni trg. Ta schema je eh, zelo dodelana in lahko opišem nekih glavnih elementov te scheme. Torej, eh, komisija bo eh, pripravila to v štiri, na štirih področjih, torej um, varnost, okolje, zmogljivost in stroškovna učinkovitost. Um, in uh, pri tej panevropski schemi morajo države članice pripraviti torej zavezujoče cilje in uh, morajo pokazati, da te cilji, ki so opredeljeni na nacionalni ravni, da so tudi skladni z evropskimi cilji potem, ko komisija prejme načrte eh, držav članic za izvedbo, za dosego teh rezultatov, potem komisija eh, preveri in eh, oceni izvedljivost teh načrtov in na to sprejme odločitev glede teh načrtov, torej jih sprejme ali pa jih zavrne. In ponavadi se to zgodi v dveh fazah, se pravi, komisija lahko da negativno odločitev, če potem, ko zahteva revideran uh, eh, načrt dosega rezultatov, uh, ta revideran načrt še vedno ni ustrezen, v tem primeru komisija lahko to zavrne. Pripravili smo tudi nekaj eh, prosojnic za vas, pa tudi nekaj dokumentov. Torej, trenutno smo v drugem referenčnem obdobju, ki se je začelo leta 2015 in ki bo trajalo do 2018. Marca 2014 smo sprejeli uh, te uh, cilje za, uh, torej na evropski ravni. Na to je komisija prejela te uh, uh, načrte, ki so jih pripravile uh, države. Uh, jih ocenila, nekateri eh, so bili ocenjeni kot ustrezni in skladni z evropsko, eh, evropskimi cilji, medtem ko drugi ne. In med eh, temi drugimi smo za nekatere zahtevali revizije, za druge ne. Torej, to smo tudi izvedli. Komisija je na to februarja 2016 eh, izvedla drugi krok ocen in eh, torej za nekatere funkcionalne eh, bloke zračnega prostora so bile odločitve pozitivne, za druge pa ne. In to se nanaša zlasti na torej eh, funkcionalne bloke zračnega prometa, eh, zračnega prostora v odnosu naprimer do nekaterih eh, od teh štirih kriterijev, zlasti stroškovne učinkovitosti, naprimer na Cipru in na Malti. Ko je bila ta odločitev komisije sprejeta, torej ni bilo podanih nobenih mnen in zato smo zdaj še v postopku pogajanj z državami članicami, katerih načrti niso bili sprejeti in eh, ko bomo prejeli eh, rezultate, bomo eh, o teh vas tudi obvestili. Torej, glede Cipra in Grčije imamo težave z zmogljivostmi, imamo strukturne težave z zmogljivosti in uh, Prav tako imamo tudi nekaj težav v Franciji eh, v, in sicer na eh, področju nadzora zračnega prometa, kjer eh, neustrezne zmogljivosti vodijo v zamude. Na to imamo tudi nekaj težav z stroškovno učinkovitostjo v nekaterih državah, naprimer v Nemčiji, pa tudi v Franciji kjer so ti stroški zelo visoki in njihovi, eh, njihove, njihove cilji, torej stroškovne učinkovitosti, niso skladni z evropskimi. Torej, na komisiji v pristojnih organih eh, smo zelo dosledno ocenjevali eh, te kriterije in, oziroma načrte, ki so bili uh, uloženi eh, glede na kriterije, ki smo si jih eh, zadali. Torej, še vedno imamo nekaj jasnih eh, težav pri opredelitvi funkcionalnih blokov zračnega prometa v nekaterih državah članicah in težko je včasih prevesti eh, neko splošno strategijo in splošne cilje evropskega enotnega neba v eh, konkretne ukrepe. Videli smo predsejšen napredek eh, na institucionalni ravni, veliko pristojnih organov je bilo vzpostavljenih za upravljanje z funkcionalnimi bloki zračnega prometa, ampak še vedno pa nimamo dovolj konkretnih, utipljivih rezultatov. Torej, še vedno smo v fazi opazovanja. Komisija, kot veste, je eh, sprožila nekaj um, študij, torej ena študija bo dostopna konec leta in v tej študiji se bo pač ocenilo eh, rezultate zadnjih eh, let in pa tudi predvidilo, kaj je treba storiti do leta 2020. Torej komisija bo ocenila, ali so dosežki dovoljšni. Mislim, da niso, ampak vsekakor bomo ocenili torej tudi uh, uporabnost samega koncepta funkcionalnih blokov eh, zračnega prostora v odnosu do ciljev, ki morajo biti doseženi za to, da bo Evropa imela učinkovito, varno in stroškovno učinkovito upravljen zračen promet. Hvala lepa. Wim van den Kamp ima besedo. Eh, Hvala lepa gospod predsednik. Moram priznati in zelo sram me je, da nisem strokovnjak za to področje in zato se bom omejil na dve vprašanji. No, kar sem razumev iz tega, kar je razložila komisija, je vprašanje, ali smo zadovoljni ali ne. Ali so države članice dobro opravili svoje delo ali ne. Na politični ravni pač ne morem eh, situacije dobro oceniti, ali smo zadovoljni, ali to vse skupaj predolgo traja, kot ponavadi v Evropski uniji. In drugo vprašanje, kaj bomo naredili v nadaljevanju? Vem, da je to v političnem smislu občutljivo vprašanje, 6 plus 2. Kaj so torej uh, naslednji korake, ki jih predvideva komisija? Hvala lepa, tudi z moje strani. Mislim, da je ključno to, kar je vprašal kolega Van den Kamp. Torej v parlamentu nam ni všeč to, da se države članice ne morejo nikoli strinjati. In zanimivo bi bilo, uh, vedeti, kaj o tem meni Evropska komisija in kaj namerava storiti za to, da se države članice končno premaknejo. Torej, meni se zdi, da imamo tu neke, neka upiranja držav eh, članic, ko je treba pripraviti eh, načrte za uresničevanje ciljev, če sem prav razumel naj bi prišlo do nekega eh, nekega ocenjevanja, torej ko naj bi države članice ena drugo ocenjevale in v tem primeru, če sem pravilno razumel, eh, se sprašujem, če res lahko ena država oceni zmogljivost druge države brez težav in morda bi veljalo iskati boljšo rešitev, kot je ta. Hvala lepa, Jackie Foster. Well, Hvala, predsedujoči. Moram reči, da sem uh, res presenečena nad tem uh, poročilom komisija. Uh, Torej, s tem smo začeli delati pred 12 leti, ko sem začela s prvim mandatom. V zadnjem mandatu sem bila poročevalka in poskušala sem ponovno oživiti ta, eh, to enotno skupno nebo. In vse države članice so se strinjale, eh, da bodo pri tem sodelovali sodelovale in to je vključevalo tudi vse nove države članice, ki so se priključili leta 2004. Nismo naivni v tem odboru, vemo, da se soočamo z izzivi, vemo, da se pojavajo težave, ko smo priča tako velikim projektom. In eh, ko imamo takšne možnosti za boljšo učinkovitost, za eh, boljšo uporabo goriva, za boljšo ponudbo eh, potnikom in tako dalje. To je bilo že vse popolnoma jasno pred 12 leti in tudi sama kot britanska konzervativka in ne bomo omenjali tega, kar se trenutno dogaja v Združenem kraljestvu, tudi za nas se nikoli ni postavljalo vprašanje nadzora nad lastnim zračnim prometom. E, jasno je, da bodo države članice vedno ohranile nadzor nad svojim zračnim prostorom. Ampak e, tu pa je šlo za prestrukturiranje, ki mu rečemo FAP, se pravi funkcionalni blok zračnega prostora. Uh, In uh, sedaj, v letu 2016 sem bila v, na Cipru. Uh, na Cipru sem bila takrat, ko sta Cipr in Grčija uh, podpisala uh, svoj mm, odsek tega funkcionalnega bloka zračnega prostora. In tega ni še tako daleč, torej, torej bilo prejšnji teden. Sedaj pa. Uh, nam eh, razlagate o teh, vseh teh eh, schemah rezultatov, kar nas v resnici ne zanima. Nas zanima, kaj je treba narediti za to, da bomo izpolnili eh, rezultate, izpolnili prečakovanja tega projekta. Vi, komisija, pa morate narediti to, kar je potrebno, da bodo države članice vzpostavili funkcionalne bloke zračnega prostora, katerim so se zavezale. Zato, da bomo lahko mi naredili naredili to, kar je potrebno. Torej, kar se mene tiče, to ni poročilo. To je spet eh, en cel kup eh, nekih novih izvedbenih eh, aktov in vemo, da tu manjka politične volje. Vemo, da nekatere države niso tu zelo, zelo pripravljene na sodelovanje. Ampak vse to sedaj ni bistveno. Kajti ne moremo imeti eh, situacije, kjer bodo vsi nekaj pridobili, če nekatere države ne spoštujejo pravil. Vi, komisija, ste tu eh, neke vrste policija. Vi morate doseči, da države članice spoštujejo svoje, svoje obveznosti. To ni dovolj za mojo skupino in mislim, da tudi ni dovolj za druge. In če dovolite, gospod eh, predsedujoči, bi predlagala, da sedaj odidete in se na to vrnete z pravim rezultatom in sporočilom, ki nam bo dejansko povedala, kaj se dogaja s funkcionalnimi bloki zračnega prostora razumem vse to, kar ste nam tu predstavili, torej razumem, zato sem na tem odboru, ampak nismo pa prejeli nobenih odgovorov in kolikor vidim, tudi nismo naredili čisto nobenega koraka naprej, nobenega poročila tu nimamo o tem, kaj se dejansko dogaja, kje so zastoji, katere države članice to zavirajo. To potrebujemo. Hvala lepa, Gesine Meissner. Se bom kar pridružila Jodie Foster. Bom začela kar s tistim bistvenim, tistim, s čimer se ukvarjamo vsi. Že večkrat sem dejala, če bi vsi evropski državljani vedeli, kako neučinkovito se upravlja evropski zračni prostor, da imamo cik-cak lete na mesto ravnih linij, da to povzroči veliko več emisij, kot je potrebno in da to potrebno zahteva tudi veliko več stroškov in porabi veliko več časa, bi se morda ljudje raje odpravili na cesto. Če bi jim razblinili takšne iluzije, bi morda tudi države članice bile pripravljene storiti to, kar so podpisale. Vsi vemo, da to potrebujemo, vsi so temu pritrdili, na koncu pa se vsi otepajo to izvajati. Komisija zdaj razmišlja, kaj storiti, ampak eh, komisija je varuhinja pogodb. In če je nekaj podpisano, mora komisija poskrbeti, da se vse tudi izvaja. Ne smejo se države članice, nekatere države članice postavljati v takšen položaj, da tega ne bodo izvajale. Tudi SES-2 plus je ogrožen in to je težavna situacija. Vedno znova ponavljam, mobilnost v Evropi je pomembna. Evropa mora skrbeti za svoje državljane in državljanke in poskrbeti mora tudi za zračni prostor. Gre za mobilnostna vprašanja, ki jih moramo rešiti v odboru za promet in to mora storiti tudi komisija. Toliko nasplošno, vem, kako težavno je napredovati, se pa sprašujem, ali ne obstaja možnost na strani komisije, da ukrepa nekoliko nekoliko strožje, kot, se, kot je do sedaj. Dejali ste, Cipr, Grčija in Italija imajo težave z zmogljivostmi. To sem tudi že sama slišala, da je do neke mere težavno, recimo v Grčiji pristajati ali ko gre za vzletem pristajanja na morju, recimo na Cipru, da manjka zmogljivosti. Zanima pa me, e, katere težave so. Je premalo osebja? Kakšne težave z mogljivostmi obstajajo? Gre za to, ker tja potuje toliko turistov, ker so tako priljubljene destinacije. Če, bo, če se bo to zmanjšalo, to ni dobro za države, ki so že tako ali tako gospodarsko v težavah. In potem še ta tabela, ki jo imamo pred seboj. Uh, Dokaj hitro smo opazili, da manjše države, recimo Benelux in Švica, eh, so bile hitro pripravljene kaj storiti. Zdaj pa imamo pred seboj to tabelo. Švica se je zelo dobro odrezala, Nemčija presenetljivo tudi, to me zares preseneča. tudi nekatere druge države, nekatere druge države pa so se rezale slabo, recimo Luksemburg. In tudi Franciji gre kar slabo, minus 4,1, minus 4,5 podobno kot nizozemska in Benelux. Tudi pri Franciji je to povezano s tem, da smo bili priča številnim stavkam nekateri letalski prevozniki niso mogli opravljati letov tako, kot je bilo predvideno. Je to razlog, kako naj si razlagamo to preglednico? Ne razumem najbolje. Hvala lepa, kar ima delje naslednje. Hvala, gospod predsednik. Vsi se strinjajo znotraj našega odbora in rečeno je bilo, kako to, da je uredba o enotnem nebu dobra pobuda iz leta 2004, ki je bila na to spet obravnavana leta 2009 in ki predvideva vzpostavitev skupnega neba leta 2012. Danes pa smo 2016 in še zmeraj nismo pri koncu. Omenjate to uh, v povezavi z odgovornostjo držav članic. Uh, Mi pa v bistvu ne razumemo, zakaj je tu prišlo do tolikšne zamude in kako to, kako bi lahko mi, parlament in vi, komisija, sodelovali, da bi stvari pospešili. Saj je treba tukaj zelo hitro najti primerne ukrepe, da se bodo države članice zganile. To je moje prvo vprašanje. Pa še drugo vprašanje. Želela bi vedeti, ali ste že dobili rezultate eh, z okoljskega vidika za dva bloka, ki sta najbolj napredna, po eni strani Francija, Benelux, Švica in drug, na drugi strani um, Srednja Evropa. Ali ste že dobili rezultate, kar zadeva vplive na okolje. Ta odgovor bi želela slišati. Hvala lepa. Tudi sam sem se uvrstil na seznam. No, nacionalni egoizem je vsem poznan, ampak v tem primeru pa ta nacionalni interes eh, že presega lastne interese. Po eni strani gre za varnost. Vse nas bi moralo skrbeti, vsi bi morali se čim bolj zauzeti za boljšo varnost. To se ne dogaja. Drugič, lahko privrčujemo denar. Vsi vemo, to stane kar nekaj denarja. Države članice, ki tega ne izvajo, niso tako bogate, da jim, bi jim bilo vse eno. Če bi sodelovale, bi lahko privrčevale, znižale emisije. Nekatere države dajajo milijarde za to, da znižajo emisije za odstotek ali dva in poskušajo doseči cilje COP21. Tu bi lahko privrčevali denar, pa se to ne dogaja in to je pravzaprav nemogoče. Ampak kot je dejala Jackie Foster, ni dovolj politične volje. Vendar pa to opažam tudi znotraj komisije tudi sam 12 let že to spremljam, spremljam in že pri poroč... že gospod Domnovski so sem dejal, zakaj se nič ne dogaja. Pogodbe so podpisane, imamo pravno državo, vladino prava in če nekatere države ne želijo izvajati podpisanega, imamo varuha pogodb, komisijo. Zakaj ne rečete, Pred enim letom smo sprožili postopek za obravnavo kršitev proti tem in tem in tem državam, ker ne izvajo tistega, kar so podpisale. S tem, ko se pogodba krši, eh, tvegate znižanje varnosti, mečete denar skozi okno in še kaj drugega. Tega ne razumem. Povsem jasno je, ne želimo vedeti, kje se skriva težava, ker to pravzaprav že vemo. Želimo vedeti, zakaj to pomankanje politične volje, ki ga ne opažamo le pri državah članicah, temveč očitno tudi pri komisiji. Kako boste ravnali? Kaj boste storili? Povsem konkretno komisarka Bulc, kako se bo odzvala? V hierarhiji komisije komisari in komisarji komisarke morda ne morejo več ukrepati, ampak potem je treba storiti korak više. Gospod Timmermans vedno pravi boljša zakonodaja. Vendar pa se tu pojavlja slaba zakonodaja ali skoraj nikakršna zakonodaja. Zakaj? 27 krat smo že slišali, zakaj prihaja do težav. Tega ne želimo vedeti. Želimo vedeti, kaj ste storili, da bi se situacija izboljšala in zakaj vam ni uspelo? To je naše vprašanje in zares nestrpno pričakujemo vaš odgovor. Okay. Thank you. Thank you, uh, so, um... Hvala lepa. Torej bom začel z vprašanjem gospoda Van de Kampa. Ali smo zadovoljni? Mikrofon deluje? Ja, kar govorite v mikrofon, bo bolje. Bom še enkrat začel. Torej, začel bom z vprašanjem poslanca Van den Kampa. Ali smo zadovoljni? glede implementacije funkcionalnih blokov zračnega prostora. Seveda nismo zadovoljni, nismo zadovoljni zato, ker kar je zakonodaja predvidela, ni bilo uresničeno. In to vse skupaj predolgo traja. Države članice seveda pravijo, v tem sektorju ne moremo na hitro stvari spremeniti, stvari je treba spremeniti postopoma, ampak vseeno zadeve trajajo predolgo. Prav tako ste postavili tudi vprašanje, torej kaj je treba storiti zdaj, kako se odzvati, kakšni so naslednji koraki. Torej, če sem čisto odkrit, moram reči, da po mojem mnenju prihodnost še ni svetla glede funkcionalnih blokov zračnega prometa. Kar skušamo danes doseči, je to, da poskušamo uh, vzpostaviti projekt Cezar, uh, Eh, ki je tehnološki stebr eh, enotnega evropskega neba. Torej poskušamo ustvariti eh, pogoje, ki omogočajo vzpostavitev tega sistema. Torej en element enotnega evropskega neba, torej Cezar projekt, je edini del enotnega evropskega neba, ki dobro deluje. Na to je bilo postavljeno še eno vprašanje v zvezi z scheme rezultatov, doseganje rezultatov. Morate razumeti, da je namen te scheme ta, da se prepriča eh, ponudnike storitev, da se integrirajo in svoje storitve prilagodijo na ta način, da so lahko bolj stroškovno učinkovite. V državah članicah imamo razprave, razprave potekajo tudi v odboru za enotno evropsko nebo, ampak države članice ne delujejo po načelu solidarnosti in eh, zato tudi glasujejo na tak način, da je ta, to načelo solidarnosti zagotovljeno, se pravi, da ne glasujejo ena proti drugi. Torej razumem vašo reakcijo, ampak eh, točka na dnevnem redu se je nanašala na te scheme. Torej, nekateri funkcionalni bloki so bolj napredni kot drugi, naj bolj napreden je seveda eh, zračni, torej funkcionalni blok zračnega prostora med Švedsko in Dansko. Ja, manjka politične volje, ampak ne gre za vprašanje suverenosti, temveč nacionalnega interesa. Države članice poskušajo eh, braniti nacionalne interese. V nekaterih državah članicah imamo tudi mm, nekatera socialna vprašanja, ki se pojavljajo. Morda bo po po letnih počitnicah lažje pripraviti eh, bolj natančen pregled situacije tudi v odnosu do funkcionalnih blokov zračnega prostora. Gospa Meissner je spregovorila o komisiji, ki je varuhinja pogodb. Mi smo se pred dvema letoma odločili, da bomo sprožili pravne postopke proti državam članicam, ki ne eh, izpolnjujejo teh obveznosti ti pravni postopki so še vedno v teku, torej za nekatere funkcionalne bloke zračnega prostora eh, je eh, prišlo do um, pač opozoril, medtem ko za eh, ta centralni funkcionalni blok, ki vključuje Nemčijo, Švico, Francijo in Benelux, pa je stvar še v teku. Torej, eh, pravni postopki so v teku in moramo pač počakati na rezultate. Glede težav z nekaterimi državami članicami, spregovorili ste o Grčiji in pa š, eh, Cipru. V nekaterih državah imamo premalo eh, nadzornikov zračnega prometa, ampak pogosto pa gre tudi za vprašanje organizacije njihovega dela. Torej, v nekaterih državah eh, članicah eh, niso eh, ti ljudje na voljo v primernem času. Naprimer, v Franciji ni dovolj nadzornikov zračnega prometa zgodaj zjutraj, naprimer, ko je uh, uh, precej uh, gost promet. Uh, Torej, gre bolj za vprašanje um, urnikov, nadzornikov zračnega prometa in upravljanja z njihovim časom, torej njihova razpoložljivost, naprimer uh, konec tedna ali med uh, poletnimi počitnicami in tako dalje. Torej, na, z ustreznim upravljanjem je treba zagotoviti ustrezno zmogljivost. Na to je še en poslanec eh, vprašal, kaj je treba storiti, kakšne ukrepe je treba uvesti. Cesar je po mojem mnenju najboljša rešitev za modernizacijo sistema upravljanja zračnega prometa. V odnosu do eh, rezultatov na strani okolja moram reči, da je upeljava cesarja tudi izboljšala situacijo na področju učinkovitosti letov in mm, nekateri leti sedaj eh, že lahko sledijo neposrednim eh, potem in v tem smislu prihaja do precejšnjih prihrankov eh, pri gorivu, pa tudi manjšega učinka na okolje in to se nam zdi tudi najbolj obetavno eh, na področju stroškovne učinkovitosti, torej pri tej eh, učinkovitosti leto. In na to bi se odzval še na to, kar je povedal predsedujoči. Ja, premalo politične volje imamo v državah članicah, ali lahko naredimo več, ali komisija lahko naredi več, seveda lahko naredi več. Uh, in zato smo tudi sprožili pravne postopke proti državam članicam. Lahko ustrajamo, lahko naredimo več eh, v kontekstu enotnega evropskega neba o tem tudi razpravljamo, ampak ko pride pa do glasovanja, pa eh, smo zopet eh, vedno znova priča uporništvu držav članic. Torej, ta pobuda je bila sprožena leta 2000, pod Lojolo de Palacio eh, leta 2004 je bil ta projekt vzpostavljen, torej tega je sedaj že 12 let, prišlo je do sprememb eh, tudi zaradi velike gospodarske krize 2007-2008, ko se je tudi fokus spremenil iz zmogljivosti uh, Eh, na eh, stroškovno učinkovitost, torej eh, sistem, ki je zelo razdrobljen, je še vedno sistem, ki se uporablja za zračni promet. Ampak to je možno samo zato, ker ni prišlo do velike spremembe pri obsegu zračnega prometa od leta 2007. Če pa bi do tega prišlo, pa bi se zadeva radikalno spremenila. Uh, tehnološki napredek tudi postopoma uvajamo, vključujemo. Naprimer, imamo možnost prestrukturiranja zračnega prostora, eh, združevanja eh, centrov za nadzor zračnega prometa in tako dalje. Ampak pri tem eh, so zamude predvsej velike, zato ker države članice želijo ohraniti lastne centre za nadzor zračnega prometa, tu gre za vprašanje prestiža, suverenosti, nacionalnega interesa in tako dalje. Torej, želijo eh, enotno evropsko nebo, ampak dejansko pa ne delajo tega, kar bi bilo za to potrebno. Torej, stvar ni preprosta. Hvala. Ja Hvala lepa, ampak morda ste slišali, da nihče izmed nas ni zadovoljen. Ta argument namreč poslušamo že 12 let. In eh, argument finančne krize je prav tisti argument, ki bi moral spodbuditi hitro ravnanje. Tu lahko denar pridobite vsi poznamo argumente držav članic. Kljub temu pa me zanima, zakaj ti pravni postopki ne tečejo že dolgo časa. Čudovito zdaj teče, ampak tudi to poslušamo že vrsto let. Kje je razlog, da komisija ni prej ukrepala kot varuhinja pogodb in dejala, to je treba izvesti. Podpisali ste, vedeli ste, kaj podpisujete in zdaj je treba to izvesti. Iz vaših razlag mi to zdaj še vedno ni jasno. Morda boste vsem nam storili uslugo, če to, kar ste tu slišali, prenesete naprej po hierarhiji. Mislim, da je vsem jasno, da tako naprej več ne gre. Uh, Se lahko samo vrnem za hip eh, k temu vprašanju. Vemo, da eh, smo v težki situaciji. Ni ne primankuje nadzornikov zračnega prometa v Evropi. Ampak eh, vi, eh, ko eh, pravite, da ni dovolj nadzornikov zračnega prostora čez vikend in tako dalje, ampak vsi vemo, da pač obstajajo določeni pogoji za pilote, za nadzornike zračnega prostora, ampak eh, tu gre za čisto drugačne težave. Tu gre za socialna razmerja, nekatere eh, države se pač ne morejo opreti svojim sindikatom in tako eh, dalje morda potrebujemo močnejši pristop za to, da lahko zagotovimo, da bodo te vlade naredile, kar je, kar je potrebno. Če si pogledate Španijo, če si pogledamo Francijo, vidimo, da so to najpomembnejša področja za zračni promet in seveda manjka politične eh, volje, ampak prosim, ne govorite nam, da premankuje eh, nadzornikov zračnega prometa, kajti to deluje zelo dobro drugot in vsi vsi eh, eh, poznamo situacijo in tudi mi se pogovarjamo z našimi organizacijami eh, nadzornikov zračnega prometa in to ni problem. Torej prosim, da to upoštevate. Hvala lepa. Če se želite odzvati, imate seveda priložnost. Ja, uh, ja torej na kratko se bom odzval v zvezi s pomankanjem um, nadzornikov zračnega prostora. V Grčiji smo imeli težave z razporožljivostjo eh, nadzornikov zračnega prostora prostora. Italija je ponudila ekipo nadzornikov, mislim, da 20 nadzornikov eh, Grčiji in Grčija je to zavrnila. Zakaj? Zato, ker eh, nadzorniki zračnega prometa morajo biti Grki, morajo govoriti grško. Torej, eh, morda ne obstaja na evropski ravni pomankanja Eh, nadzornikov zračnega prometa, ampak na lokalni ravni pa eh, jih manjka. Naprimer, eh, Nemčija ima preveč, preveliko število nadzornikov zračnega prometa, ampak težko je te nadzornike uporabljati v drugih državah. Okay. Also, fest... Dobro. Ugotovim lahko, da nihče ni zadovoljen, ampak ker smo tudi optimistični, lahko še vedno upamo. Prav. Gremo na naslednjo točko. Strategija EU za utekočinjeni zemljski plin in skladiščenje plina. Poročevalka je Klaudija Montero de Aguiar. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dragi kolegi, za začetek bi želela povedati, da gre tukaj za poročilo vsega, o mm, trajnostni in zanesljivi oskrbi z energijo v Evropski uniji. V tekončinjeni zemljski plin je alternativno gorivo za sektor prometa in nadomešča bolj onesnažujoča goriva. Ima pa tudi pozitiven učinek pri zmanjševanju emisij v okolju. Nasplošno povedano, na kratek in srednji rok v tekošini in zemljski plin zagotavlja varnost in zanesljivo skrbo eh, z energijo v Evropski uniji. Eh, no, pri pripravi eh, mnenja sem govorila s številnimi predstavniki tega sektorja in deležniki, ki so povedali, kakšen je položaj na področju utekočinjenega zemljskega plina v različnih državah članicah. To je sektor, ki um, mora upoštevati predpise direktive. Eh, sploh v določenih območjih in ta zakonodaja bo morala veljati od leta 2020 naprej že za vsa območja in vse ladje. Zato se moramo eh, na to pripraviti in operaterji morajo imeti na voljo določene smernice. Smernice glede uvoza in izvoza smernice v ZP. Eh, moram povedati, da je ta rešitev že učinkovita v urbanih naseljih ter v javnem prometu in na srednji in dolgi rok se lahko uporabi tudi za eh, tovorni promet. Sveda pa Eh, obstajajo vedno tudi določene nevarnosti. Vsaka medalja ima namreč dve plati in te nevarnosti je treba upoštevati. Zato je treba predvideti ukrepe za um, varnost uh, v primerjih uhajanja zemeljskega plina, metana. To pomeni, da potrebujemo uh, čim boljše in čim naprednejše tehnologije za uporabo tega plina in jih uporabiti za to, da preprečimo morebitno škodo. Ravno tako je treba zagotoviti stalno ulaganje v inovacije in razvoj. V, pri tem je treba izpostaviti tudi vprašanje o točnih in najbolj oddaljenih regijih ter njihovega dostopa do alternativnih virov goriv. To je že vključeno v okvirno strategijo za odporno energetsko unijo, vendar pa postavlja tudi vprašanje eh, postavitve eh, terminalov za oskrbo z utekočinjenim zemeljskim plinom za eh, vozila. Eh, če upoštevamo, da ti terminali niso um, na enakomeren način razporejeni po Evropski uniji, uh, je treba zagotoviti, da uh, se bo to težavo premustilo in da bodo zato tudi predvidena primerna finančna sredstva. Komisija mora pa skupaj z nacionalnimi organi upoštevati možna pristanišča, ki zaenkrat niso vključena v osnovno omrežje z oskrbo, ter predvideti nove um, točke. Pri tem se torej pojavlja vprašanje virov za vlaganje in hkrati tudi vprašanje dostopa do alternativnih virov, ne samo do utekočinjenega zemeljskega plina, temveč tudi do drugih. E, Naprimer, virtualni plinovod e, na portugalskem, na otoku Madeira, je e, primer, kako reševati situacijo v majhnih razsežnostih potem uh, imamo še druge podobne primere in tukaj so priložnosti, ki jih moramo vzeti v obzir. Upam oziroma upamo, da ta strategija ne bo ustvarila še več energetskih otokov poleg tistih, ki že obstajajo. Zato potrebujemo stabilen, torej srednje in dolgoročno stabilen okvir in za njegovo ustabitev tudi primerna finančna sredstva. Vprašanje utekočinjenega zemeljskega plina ni nekaj novega v Evropi, to se ni pojavilo danes. Imamo uh, v, v, njo, v Uniji že 1500 kamionov, ki vozijo na plin. Um, In približno 100 ladij na svetovni ravni, ki tudi uporabljajo plin. In če želimo varen in konkurenčen trg, potrebujemo eh, raznolike možnosti za dostop do energetskih virov in za oskrbo z energijo. Mnenje, ki sem ga pripravila seveda ob upoštevanju eh, določenih omejitev eh, glede dolžine, tako da nisem mogla biti predolga, ehm, odseva to, kar sem povedala sedaj v prispevku. Seveda sem na voljo za morebitna dodatna pojasnila in s poročevalci v senci dobro delamo, ker želimo pripraviti eh, besedilo, ki bo jasno, ki bo eh, soglasno podprto in eh, predvsem besedilo, ki bo omogočilo širšo uporabo eh, zemeljskega plina eh, na področju prometa, za kar se zauzemamo. Hvala lepa, Tereza Grifin je naslednja. Hvala, gospod predsednik, draga poročevalka, drage kolegice in kolegi. Najprej najlepša hvala poročevalki za pozitiven prvi osnutek. Hvala za. Eh, njeno sodelovanje. Pozdravljamo številne vidike, posebej eh, omembo obnovljivih virov energije. Uporaba vtekočinjega zemljskega plina je nujna. Nujno je, da se vtekočinjeg zemljski plin uporablja kot alternativno gorivo ter tako nadomesti goriva, ki bolj onesnažujejo in zazame svoje mesto med obnoljivni virimi energije, posebej v tovornem prometu. Je pa treba upoštevati ključna vprašanja pri eh, UZP in pri razvoju nadaljne infrastrukture, kot je dejala poročevalka. Treba je oceniti evropsko potrebo po plinu in zagotoviti nove naložbe v plinovode in v infrastrukturo, ter poskrbeti, da to ne bodo potratena sredstva plinska infrastruktura ne spodbuja eh, tehnološkega povezovanja. Treba je kar najbolje izkoristiti že obstoječe plinske terminale ter hkrati razvijati notranji trg za plino z medsebojnimi povezavami. In še za konec. Treba je zagotoviti, da bo energetska učinkovitost Evrope in cilji za obnovljive vire energije potekajo skladno z cilji za utekočini zemljski plin ne moremo tekočinjega zemljskega plina uporabiti kot nekakšna zadnja vrata za plin iz skrilovcev. In š, ne na zadnje, tekočinji zemljski plin je pomemben nadomestek za goriva, ki bolj onesnažujejo, vendar pa gre le za znižanje. Ta plin ni trajnosten sam po sebi. Prav zato mora postati pridobivanje utekočinjenega zemljskega plina trajnostno ter zagotoviti spoštovanje ciljev glede emisij in podnebja ter okolja. Hvala lepa, veselim se že nadaljnega sodelovanja. Hvala lepa, Robert Zile. Hvala, gospod predsednik. V imenu našega poročevalca bom povedal nekaj točk za našo skupino. Po našem mnenju gre za pozitivno strategijo, pomemben korak naprej eh, k dopolnitvi oziroma dokončanju notranjega trga. Treba je zagotoviti ustrezne zmogljivosti. Eh, trenutna poraba zmogljivosti pa je pravzaprav razočaranje. Pozdravljamo tudi zamisel, da bi se povečalo sodelovanje med regijami, s čimer bi lahko bolje skoristili zmožnosti skladiščenja. Priznavamo tudi, da bi se povečalo sodelovanje med regijami, s čimer bi lahko bolje skoristili zmožnosti skladiščenja uredbo TNE skupaj z uporabo instrumenta za povezovanje Evrope, ki je primerna politika za uh, plinsko infrastrukturo v Evropi skupaj s terminali in skladiščenjem. EKR meni, da je pomembno tudi zagotoviti ustrezno delovanje notranjega plinskega trga in zagotoviti, da ima države članice neposreden dostop do zalog plina. To je naše politično prepričanje. Hvala. Danke sehr, Jozo Radoš. Hvala lepa, Jozo Radoš. Thank you, Chair, uh, uh in the name of uh, ALDE Group, I would... Hvala lepa v imenu skupine ALDE. Pozdravljam mnenje gospe Montero de Aguilar in strategijo komisije za uporabo tekočinjenega zemljskega plina kot alternativno gorivo pri prevozu in prometu, s katerim bi nadomestili goriva, ki bolj onesnažuje okolje. Dvoje bi izpostavil. V splošnem poročilu je treba povdariti, kako pomembno je sprejetje seznama eh, evropskih skup projektov skupnega interesa, kajti ključni infrastrukturni projekti so izjemno pomembni, če želimo zagotoviti, da bodo od tega imele korist vse države članice. In drugič, v mnenju odbora Tran, ko gre za dolgoročne finančne rešitve, ko gre za terminale in pristanišča eh, za vtekočine in zemljski plin, ki še niso v osrednjem omrežju uh, eh, TNE, bi jih morali bolje upoštevati. To bi morali še tudi zapisati v naše mnenje. To je pa vse, kar sem želel povedati.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 zato gre za res dober dokument. Predstavila bi nekaj predlogov za spremembe, kajti ozrli bi se bolj v prihodnost. Če sem prav razumela, ima parlament skupno stališče v zvezi s tem, kako pomemben je utekočinjeni zemeljski plin v prehodnem obdobju. Vendar pa moramo upoštevati tudi energetsko reformo in dostopnost energije na dolgi rok. Upoštevati moramo tudi eh, možnost utekočinjenega bioplina. in zagotoviti predpogoje za distribucijo. Tudi to je treba omeniti v tem poročilu. Poleg tega moramo biti pozorni tudi na to, kako bi lahko spodbudili uporabo tekočine zemljskega plina in operaterje. Treba je namreč tudi zagotoviti čas za posodobitev lovil in vozil in Tudi to je treba upoštevati na evropski ravni. Hvala lepa, Keith Taylor. Oh, well, you, uh, and... Hvala, predsednik. Hvala vsem poročevalcem za dober začetek. Ne moremo oporekati dejstvu, da v tekočini zemeljski plin se bolje izkaže, ko gre za emisije CO2, uh, dušikovih in žveplovih oksidov. Vendar pa je tole poročilo že kar nekoliko evangelično, ko podpira utekočinjeni zemljski plin. Zato bi sam posvaril pred nenačrtovanimi učinki. Ko smo spreminjali priporočila za obdavčevitev dizla, namesto benzina, ker je bolj oglično učinkovici, nismo zamislili, da bomo povzročili še večjo težavo pri onesnaževanju. Prav tako, ko smo govorili o biogorivu in predlogu povezanim s tem, nismo razmislili o morebitnem učinku na uh, uporabo zemlišč za pridelavo rastlin za biogoriva in ne več za proizvodnjo hrane. Treba je že preučevati potencial utekočine zemljskega plina, vendar z podobnega vidika. To je fosilno gorivo, zato je lahko le prehodno gorivo. Treba poštevati tudi tako imenovano bilanco UZP, pri učinkih na okolje in njegovi učinkovitosti. In to je treba pretehtati glede na obnovljive vire energije. Prav tako moramo pomisliti na obsežne stroške infrastrukture, če želimo dobavljati tekočinjeni zemljski plin v takšnem obsegu, kot ga predvideva poročilo. Prav tako moramo upoštevati emisije CO2. poročilo že omenja znižanje emisij toplogrednih plinov, če se zmanjša uporaba. In to je zelo pomembno. Prav tako moramo pomisliti na to, da bo dobava utekočinjenega zemljskega plina v prihodnje prihajala predvsem iz Avstralije in Amerike, kjer se plin pridobiva z nekonvencionalnimi tehnikami, kot je fracking. In tam se pojavlja tveganje uhajanja različnih plinov. Zato bi sam zares posvaril, pred morebitnimi neželenimi učinki in pozval bi, da se stavimo nekakšno objektivno bilanco za utekočinjeni zemljski plin, preden se na glavo poženemo v nekaj, kar bi bila lahko tretja največja energetska napaka v zadnjih 15 letih. Hvala lepa in zdaj uh, ima besedo predstavnica komisije. Thank you very much. Um... Če. Predstavnik komisije, se pravi, če. Hvala, gospod predsednik, hvala poročevalki, poročevalcem v senci in vsem drugim. Hvala, da ste mi dali priložnost, da danes razpravljamo o tem. Vsekakor se moramo zavedati dejstva, da je plin lahko le prehodno gorivo na poti k nizkoogličnemu gospodarstvu. Načeloma je sicer najboljše gorivo izmed drugih gospodarstv iz, izmed vseh fosilnih goriv. In naša strategija je usklajena s strategijo 2030 do 2050 na področju podnebja. Seveda, se v okolju soočamo s številnimi izzivi, da, se, da preprečimo uhajanje, kot ste nekateri um, strogo izpostavili, to lahko razumemo. Izvajamo tudi, opravljamo mednarodne dialoge z drugimi državami, da zagotovimo dobro izvajanje zakonodaje, da se izognemo nekonvencionalnemu pridobivanju plina. Na voljo pa je tudi različna tehnologija. Do Uhajen lahko pride kjerkoli, se pa temu da izogniti, če se vse izpelje eh, dobro in kakovostno. Kar se tiče strategije za utekočine in zemeljski plin, ta pravzaprav poziva odpravo vrzeli, da se torej izkoristi obstoječa infrastruktura, kolikor se le da, da se izognemo dodatni gradni, da se izkoristijo sredstva, ki že so in to je povdarjeno tudi v sami strategiji treba je odpraviti vrzeli, ki še so, da se izognemo um, fragmentaciji notranjega trga. V tekočini zemljski plin pa ima tudi potencial, da ga koristijo območja, ki niso povezana na plinsko mrežo, kajti lahko imate v tekočini zemljski plin na majhni ravni v območjih, ki drugače nimajo dostopa do plina in to predstavlja zares velik potencial. Uh, ne le za Severno Evropo, temveč tudi za otoke, recimo v Atlantskem oceanu, v sredozemlju, ki drugače nimajo dostopa do plinske infrastrukture. Po našem mnenju to predstavlja tudi velik potencial za promet, prav zato smo zdaj v odboru za promet in to obravnavamo tako za pomorski promet, kot tudi za težak tovorni promet. Za vsa druga vprašanja bom predal besedo kolegom z DigiMove, ki bosta morda lahko osvetlila še dodatne podrobnosti v zvezi s tem. Thank you very much, Mr. Moser. Thank you very much, uh, Hvala lepa, gospod Mozer, hvala gospe poročevalki Montero de Aguiar in vsem drugim poslancem in poslankam, ki ste izrazili svoje mnenje o tem poročilu. Povdaril bi, da zemeljski plin, ki se uporablja v prometu, služi predvsem temu, da se nadomestijo druga goriva, ki bistveno bolj onesnažujejo okolje tem oziru bi dejal, da prispevek k cilju dekarbonizacije je sicer bolj omejen kot druga alternativna goriva, ko gre za zemljski plin, a če utekočen zemljski plin po, m, povežemo z metanom oziroma drugimi sintetičnimi plini, je prispevek k dekarbonizaciji že bistveno večji. Zato bi povdaril oziroma izpostavil primer Švedske. 70 odstotkov biometana se tam uporablja v stisnenem zemljskem plinu pri njihovi floti. Prispevek zemljskega plina je tudi opazen pri znižanju emisij trdih delcev v evropskih mestih. Poskušamo izboljšati kakovost zraka. Strinjamo se, da je treba nadzirati emisije metana in zato uporabljamo najboljše tehnologije. Bi pa dejal, da smo dosegli že pomembne korake naprej. ko gre za nekatera vozila, recimo Volvo, ta že dosegajo standarde, ko gre za uporabo dveh goriv. Veste, da je direktiva o infrastrukturi za alternativna goriva od držav članic zahteva, da eh, pošljajo nacional, okvirne nacionalne načrte do novembra letos. Države članice morajo posredovati informacije komisiji o tem, kako načrtuje zgraditi minimalno infrastrukturo za črpalne postaje, za stisni zemljski plin in drug zemljski plin za vozila. Jasno je, da s tem prispevamo tudi k vzpostavitvi koridorjev TNT, ampak v mestih za stisnjeni in utekočinjeni zemljski plin s tem zagotovimo izboljšanje. Komisija podpira države članice, pri gradnji infrastrukture, posebej prek sredstev instrumenta za povezovanje Evrope in prek različnih projektov. Zadnji, predlog, eh, zadnji razpis za zbiranje predlogov je potekal februarja letos in zdaj preučujemo, kaj bo Evropska komisija podprla pri izgradnji minimalne infrastrukture, da se zagotovi mobilnost prek cele Evrope, tudi ko gre za vozila, ki vozijo na plin. Mislim, da so to ključne točke. Hvala. Ja, Hvala lepa. 21. junija ob 12. je zadnji časovni rok za posredovanje predlogov za spremembe. Uradni del dopodanske seje je končan, zdaj bomo prišli na poročanje o trialogih tako da lahko vsi člani odbora ostanejo v dvorani, za javnost pa je sestanek zaprt. Tako da bi prosil tiste, ki ne smete ostati v dvorani, da jo zapustite.